Gospa Gilera je poročevalka. Pristojni odbor je odbor INTA. Prosimo, da nas poročevalka uvede v to temo. Dobar zaprošče. Brevemente, buenos días a todos. Na kratko, vse lepo pozdravljam. verjetno tukaj, veste, da je edina možnost, ki jo imamo kot odbor, to, da podpremo ali zavrnemo predlog. Vem, da naš eh, predsednik odbora se že ukvarja z tem, vedno, ko gre za dosije, ki imajo praviti z eh, živili, z kmetijstvom. Menim, da bi morali imeti več pristojnosti, no tukaj je glavni odbor INTA, ampak nesmiselno se mi zdi, da lahko pri takšnih sporazumih naš odbor reče samo da ali ne. Upam, da bomo v prihodnosti dobili nekaj več pristojnosti na tem področju in da bomo lahko tudi bolj sodelovali pri sklepanju tovrstnih sporazumov. No, pa glede na to, da imamo pristojnosti takšne, kot so, potem bi predlagala, da podpremo sporazum. Vemo, da revidiramo uredbo o trgovini z ekološkimi proizvodi. No in kar se tiče tega sporazuma, predlagam, da ga podpremo. prihodnosti pa bi moral imeti odbor AGE nekaj več besede pri takšnih sporazumih. E, to je vse z moje strani, gospod predsednik, to sem omenjala tudi na konferenci predsednikov in upam, da bomo v prihodnje pri takšnih sporazumih imeli nekaj več pristojnosti. Dziękujemy za wypowiedź. E, ten temat na konferencji. Hvala. O tej temi smo razpravljali na konferenci predsednikov. Mislim pa, da bomo v zvezi s tem poslali tudi pismo. Treba poskrbeti za popravke, morda ne toliko v zvezi s pristojnostmi, pa v zvezi s postopki. dobro bi bilo, če bi koordinatorji lahko pripravili predlog za konferenco predsednikov. Dobro, potem, ko smo slišali poročevalko, lahko začnemo glasovati. Imamo dva identična predloga spremembe. Glasovali bomo s dvigom rok. Kdo je za predloga spremembe 1 in 2? Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. sedaj pa glasujemo o celotnem mnenju. Glasujemo poimensko. Ste glasovali? Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto. Hvala. Hvala poročevalki. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Gospod Testo bi besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pri tej temi se moramo spomniti na strašljivo katastrofo na portugalskem. Kot odbor za kmetijstvo mislim, da bi morali se pokloniti žrtvam požara na portugalskem.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 torej sedma točka, varovanje delavcev. pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem pri delu. Poročevalec je Jose Bove. Odbor za zaposlovanje je pristojni odbor, Veliko delavcev v sektorju kmetijstva je izpostavljenih eh, snovem, ki so škodljive in lahko privedejo do bolezni. Lahko povzročijo tudi raka. Naš odbor mora zato predlagati takšne ukrepe, ki bodo zagotavljali varnost in zdravje delavcev v kmetijskem sektorju. 23. marca smo se na naši seji odločili, da bomo naročili mnenje oziroma pripravili mnenje o tem zakonodajnem predlogu. Glavni odbor je odbor za zaposlovanje. Mnenje je bilo dodeljeno zelenim. Gospod Bove je bil pripravljen oziroma imenovan za poročevalca. Besedo dajem gospodu Boveju na predstavi poročilo. Izvolite. Oui, merci, Monsieur le Président. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, gre za pet proizvodov in pa osem mineralov, torej pa eh, prav tako gre za nekatera olja. Torej, ne gre za vse izdelke, gre samo za nekatere izdelke, ki so rakotvorne ali pa strupene. Torej, poročilo gre v pravo smer. Torej, poročilo gre v pravo smer ampak bi pa dejal, da ali kaj ne deluje morda. Okay. Ali imamo tolmačenje v francoščino oziroma iz francoščine? Ne, vse v redu, izvolite. V redu, bom še enkrat začel. Torej, to mnenje se nanaša na pet specifičnih proizvodov, to so mineralna olja in pa motorna olja. V glavnem, eh, je pa to del širšega sistema, ampak torej tukaj imamo specifične proizvode. No, sedaj je prav, da pripravimo to mnenje za specifične proizvode, ampak potem pa lahko gremo še dlje, tako lahko potem še izboljšamo delo komisije na splošno. Torej štiri točke bi povedal zelo kratko. Rak je danes prvi vzrok smrtnosti. Na delu 53 odstotkov vseh smrti je zaradi raka. Zato potrebujemo zakonodajo, ki bo bolje zaščitila delavce. To je cilj tega poročila. In zato mnenju predlagamo, da sprejmemo ukrepe, ki so minimalni. Minimalni ukrepi za vse države Evropske unije torej neke minimalne standarde potrebujemo. Mislim, da ste vsi dobili seznam 28 držav z ukrepi, ki so uveljavi za posamečne proizvode. In v našem mnenju smo sistematično podali predloge za nekatere številke, torej najniže številke, s katerimi se lahko potem zaščiti delavce. Potem tretji dejavnik, v to mnenje smo dodali, še nekaj drugega nekaj, kar ni bilo v prvem predlogu komisije. Namreč kmete smo dodali, ti prej niso bili upoštevani, to je bilo povezano na delavce, ampak stvar je v tem, da kmetje torej so um, nekako tudi vključeni v to, torej treba kmete enako zaščititi kot delavce. In še nekaj, kot smo zapisali tudi v tem mnenju. Evropska komisija je tukaj dobro pravila svoje delo, kajti vključili so znanstvena stališča, tudi delo, naprimer, mednarodne organizacije um, za zdravje in podobno in drugih organizacij. Pravi, da so to vključili. Torej, ta predlog gre v pravo smer in mi bomo tukaj samo nekatere stvari precizirali, tako da bi izboljšali besedilo. Hvala.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 to področje uporabe ne bi razširili še na kmete, to je dobro. Tukaj vidimo, da se vedno pojavlja neka vzročna povezava med kemičnimi proizvodi in pa zdravjem. In mislim, da moramo tukaj nekaj storiti, kajti to je jasna vzročna povezava. Torej, ja, pozivam komisijo, da se kmete vključi v to področje uporabe za direktivo. Prav tako bilo dobro, da pri tej občutljivi temi, eh, pri glifosatih, naprimer, smo že videli, da pri tej občutljivi temi komisija poda določene standarde in pa kriterije. Moramo vedeti, kakšen bo njihov postopek. Tako da bomo vedeli, katere kemične snovi so dejansko rakotvorne. Kako oceniti tveganja za delavce in kmete, kako so ljudje izpostavljeni rakotvornim dejavnikom potrebujemo ustrezen specifičen pristop tudi za pesticide, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Potem, um, kako bomo upravili klasifikacijo rakotvornih snovi. O glifosatih, naprimer, smo govorili, ali so ti rakotvorni ali ne, veliko smo se o tem pogovarjali, torej potrebujemo zelo specifične dejavnike. Znanost je tukaj dokaj deljena, torej znanstveniki se razhajajo, zato mi potrebujemo kot zakonodajalci jasna stališča in znanstvena dognanja tako da lahko oblikujemo dobro zakonodajo. Mislim, da komisija tukaj mora biti bolj dosledna in predvsem moramo biti bolj pregledni pri teh temah, ker to so vedno bolj pomembne teme, vedno bolj počutljive teme. In ljudje, družba so vedno bolj ostrotočeni na te teme. Torej, na eni strani imamo kmete in pa potrošnike, če želimo hraniti to povezavo, potem mislim, da vsi tukaj odboru moramo se osredotočiti na to vprašanje, um, torej, kot je to storil Jose v tem poročilu. Resno moramo to vzeti. Hvala. E, hvala. Gospod predsedujoči, hvala poročevalcu Joseju Boveju. V mnenju je navedeno, da je rak najpogostejši vzrok smrti povezane z delovnim mestom tukaj je treba ukrepati. Nisem skeptičen. Sem pa skeptičen, ko politiki začnejo določati zgor, zgorne urednosti, ko pa to ni v pristojnosti tega odbora. Majne urednosti ne bi smele kar pavšalno biti določene za posamezno državo članico. V državah članicah obstajajo različne majne urednosti, ki jih ne moremo primerjati med seboj. Dokler lahko takšne različne vrednosti ponujajo enako stopnjo varovanja, ne smemo presegati naše pristojnosti. Mejna vrednost eh, ni nujno vedno pri ničli. Drugič, predloge komisije že temelijo na obsežni oceni vpliva in to mora biti osnova za določanje mejnih urednosti. Če pa si ogledamo predlog eh, poročevalca o trikloetilenu, potem eh, postane jasno, kako zelo smo tukaj oddaljeni od ocene učinka. Eh, znanstveniki, torej eh, odbor za izpostavljenost poklicnim tveganjem in pa tudi svetovalni odbor za zdravje in varnost pri delu predlagajo urednost 54 mg. Se pravi, pod to mejno vrednostjo znanstveniki ne zaznavajo nevarnosti, pa tudi to izvajanje v industriji je potem bolj realistično. Komisija je potem predlagala vrednost um, 44 mg, proživalec pa predlaga 3,3. Uh, torej to je uh, močno oddaljeno od ocene vpliva in ne vem, če takšno postopanje ustreza. Eh, načelu boljše zakonodaje. Potem so tukaj eksplicitno omenjena tudi fitofarmacevtska sredstva, ampak tam navedene snovi niso uporabljene v fitofarmacevtskih sredstvih. Poleg tega pa pogosto pozabljamo na to, da je uredba 11, uh, eh, nič cela sedem uh, iz leta 2011 že tako ali tako eksplicitno prepoveduje kancerogene snovi v fitofarmacevtskih sredstvih. Zato je uporaba teh snovi v fitofarmacijskih sredstvih tako ali tako zelo majhna. In dejansko znanstveniki tukaj ne vidijo prevelike izpostavljenosti. Zato ne vem, zakaj moramo kmete sedaj vključevati v to. E, rak, oziroma rak kože e, je največja grožnja za kmete, ampak tukaj predstavlja največje tveganje ravno sonce zato ker ti ljudje delajo na prostem. Eh, zdravljenje tukaj stane več kot 500 milijonov evrov v Evropi. Te stroške bi lahko močno zmanjšali, če bi eh, tukaj sprejeli kmetje ustrezne preventivne ukrepe. In tukaj kratek eh, oglaševalski blok danes ob enih bomo v ASP1E na balkonu odprli razstavo in tam ponujamo brezplačne preglede kože. Eh, vsi kolegi nas lahko tam obiščajo, lahko testirajo svojo kožo. S tem bomo lahko opozorili na to, da predstavlja rak kože veliko grožnjo tudi med kmeti. Pripravili bomo še nekaj predlogov spremenj, poročilo BUVE in upam, da bomo potem v konstruktivni atmosferi prišli do razumnih kompromisov. Hvala. Pani posel Kadenbach. Gospa Kadenbach. Ja, en herzlich jest. Hvala lepa. Kot so povedali že kolegi, 65 tisoč do 100 tisoč eh, rakavstih obolen na, eh, v Evropski uniji lahko pripišemo temu, da so delavci izpostavljeni škodljivim mm, snovem. To je 20 krat eh, več smrti, kot pa v primeru nesreč na delovnem mestu. Zato pozdravljam eh, ta predlog za pet novih menjih urednosti za kancerogene snovi, ki so naštete v prilogi. Ehm, to se mi zdi primerno, da z zavezujočimi mejami poskrbimo za vsaj minimalni nivo zaščite. Vesela sem, da je komisarka Tyson napovedala, da bo objavila mejne urednosti za 25. Uh, eh, nevarnih snovi in potem bi to povečali na 50 snovi do leta 2020. Se pravi, eh, čaka nas, eh, se pravi, zelo smo še oddaljeni od teh 25 snovi in če želimo do leta 2020 na seznam uvrstiti 50 kancerogenih snovi, potem bomo morali pohiteti. Tukaj ne gre samo za znanost, ampak gre za človeška življenja in za kakovost samega življenja. Zato pozdravlja mejne vrednosti, ki so eh, določene v peti točki tega predloga. Tudi v pravnem besedilu bi morali to jasno določiti. V zvezi s tem bo naša skupina predložila nekaj predlogov sprememb. Na tem mestu bi se želela zahvaliti kolegu Boveju za njegov predlog. No, kar se tiče posameznih snovi, eh, ne bom zauzela stališča, razen ko gre za trikloretilen. Tukaj se strinjam z poročevalcem, morali bi spremeniti mejno vrednost in upam, da ko je to referenčno številko vzel številko, ki že velja v moji domači državi, v Avstriji in kmalo bo to sprejeto tudi v Nemčiji. Tako da verjetno že obstaja nekaj raziskav, ki opravičujejo zniževanje te mejne urednosti. med uh, izpostavljenostjo neke snovi in pa izbruhom bolezni lahko uh, poteče tudi veliko časa, v nekaterih primerjih celo 30 do 50 let. In kdo se še danes spomni, da je snov, ki je bila v obratih za predelovanje železa, uporabljena za razmaščevanje železa, bila kancerogena. Uh, Tudi pri trikloroetilenu obstaja to tveganje in eh, Nemški inštitut AGS eh, je tudi ugotovil, da je to škodljivo, predvsem za ledvice, zato bi morali tukaj predvideti manjšo mejno urednost. Absolutno eh, se pa strinjam z nečim, kar je bilo prej povedano. Dobro je, da je kolega Bovje tukaj omenil kmete, te treba prav tako zaščititi kot eh, samostojne zaposlene in druge. In <clears throat> Res je, da je ob delu na poljih eh, obsevanje za soncem nekaj, kar predstavlja na področju kmetijstva veliko tveganje, zato bi tudi tukaj morali predvideti določene omejitve. Delodajalci bi morali pri delu na prostem poskrbeti za ustrezno zaščito. V zvezi s tem bomo vnesli nekaj predlogov sprememb. Imam še eno vprašanje v zvezi z poročilom Bove. In sicer me zanima, zakaj. Uh, je izuzel iz obsega te direktive eh, delavce v gospodinstvih, če smo tukaj v obseg direktive uvrstili kmete, potem mislim, da bi morali tudi delavce iz gospodinstv. Prosim vas, da ne govorite dlje, kot je govoril poročevalec. Sedaj je čas za splošno razpravo. Besedo smo dali poročevalcem v senci. Zdaj pa še drugi govorniki. Države s tolmačenjem imamo. No, ta ste imeli izključen mikrofon. Mišel iz Ukrajinov. Mišel, se slišimo. Ok, we can start. Pan posel Agnjuv gospod Agnew. Thank you. I, I think Jose Bove should be careful. Ja, mislim, da bi moral biti Jose Bove previden pri svojih željah, želi znižati izpostavljenost kmetov uh, nevarnim snovem. Ti kmetje pa pogosto eh, tudi prekinjajo delo, zato da popijajo kavico, no, ampak tudi v kavi je veliko kancerogenih snovi, enako velja za procesirano meso, ki ga uživa za kosilo in za pivo, ki ga spijajo zvečer v pivnici. Uh, Ja, uh, tako da če želite izpostaviti vse kancerogene snovi, potem je treba vse prepovedati. Uh, dobro, uh, prav imate glede izpostavljenosti soncu, ampak to se ne dogaja samo kmetom. In če že imamo. Če že govorimo o ogroženosti kmetov, mi imamo ustrezno, ustrezni organ, ki kmete. Uh, ki skrbi za varovanje kmetov in govori o tem, da je problematično predvsem utopitev v primeru dešja, da so pogosto kmeti izpostavljeni električnim šokom, da imajo nesreče za tovornjaki in tako naprej. Eh, se pravi, izpostavljenost novem je šele nekje na koncu pri seznamu eh, vzrokov, zakaj kmetje zbolijo ali pa umrejo. Tako da prosim, tu bi potrebovali nekaj več perspektive. gospod Caputa. Grazie Presidente. E ringrazio anche il rapporteur Bovet per, per la sua relazione che... Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu Boveju. Njegovo poročilo podpiram. Včeraj smo imeli razpravo o varni preskrbi s hrano. In govorili smo tudi o grožnjah, ki predstavljajo določene kemične snovi. Govornik je bil prekinjen. Nadaljujem. Torej, govorim o strokovnjakih iz kmetijskega sektorja. Izpostavljenost nevarnim snovem predstavlja eno izmed največjih groženj, ko gre za bolezni na delovnem mestu. To je torej pomembna tema. Jasno je, da se mejne, raz, mejne vrednosti tudi preveč razlikujejo od države do države. V nekaterih primerjih so mejne vrednosti precej visoke, na nizozemskem v Nemčiji. Eh, uvedli so nekaj najboljših praks, ko gre za mejne vrednosti. 2047 je ena izmed najpomembnejših direktiv, ki jo imamo v um, Evropske uniji za področje varovanja delavcev. In pomembno je, da tukaj vključimo tudi vse delavce v kmetijskem sektorju. Mi bomo uložili nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem. Hvala, gospod Torfman. Tak for dem, tak for forslaget og tak for... Hvala lepa hvala za vaš predlog in za današnjo razpravo. Pomembno je, da ukrepamo proti raku. Številni so izpostavljeni kancerogenim snovem in poznati moramo to kombinacijo vplivov posamičnih snovi. Kaj moramo narediti za to, da bomo to zaustavili? Ta problem je treba vzeti resno, nekatere države so tukaj že pomembno napredovale, to je dobro. Kot predstavnik Danske vem, da je to prednostna naloga v, mojem, v moji državi, varnost in zdravje na delovnem mestu. Ampak kot so povedali drugi, že to, da si recimo izpostavljen soncu, eh, prahu, je lahko dovolj, že, ta, že to lahko dolgoročno gledano povzroči rakava obolenja včasih, ko recimo eh, tudi gradite hlev ali pa kaj podobnega, lahko strešno kritje vsebuje kancerogene snovi in podobno jih primerov je veliko. Govorimo tudi o posamičnih eh, inštrumentih, recimo ob brizganju vsebuje lahko prihaja do izpostavljenosti um, kancerogenim snovem. Če recimo vaša naprava za briskanje stara že pet let, potem bi jo morali tehnično pregledati, tako kot avtomobil. Na takšne stvari se treba osredotočiti pri tem. Hvala lepa, gospod Danano. Merci, monsieur le président. Oui, effectivement. Euh, le... Hvala lepa, to je zanimiva razprava tukaj v parlamentu mislim, da je naša dožnost, da kot prvo zaščitimo potrošnike, ampak tudi, da zaščitimo tiste, ki torej, proizvajajo te izdelke, kmetije v tem primeru. V preteklosti smo veliko krat videli, naprimer, da so se zgodile zelo slabe stvari za kmetje, za njihove družine, in pa za okolje pri takšnih situacijah. Torej, mislim, da moramo o tem razmisliti, ampak ne smemo um, skupaj z dobrimi stvarmi, uh, torej dati skupaj ven in dobre in slabe stvari. Mislim, da je gospod Bove ustrezno obravnaval to vprašanje, potrebujemo torej evropsko stališče o nekaterih menih vrednostih pri kemičnih snoveh. Torej, to je pomembno vprašanje za vse nas. No, še vedno seveda potrebujemo izdelke, proizvode, ampak v streznih pogojih, to je pomembno. V streznih pogojih in za potrošnike in za kmete. Imamo naprimer um, mezenske proizvode um, in pa benzen ter pa tudi triklo rojitelen. Um, Številni ti proizvodi imajo rakotvorne učinke. In ja, seveda, kaj se lahko zgodi, če bo kmet pijan, potem bo tudi izpostavljen tveganju, jasno, če preveč pije. Ampak eh, tukaj pri rakotvornih stvareh govorimo na daljši rok, torej tukaj lahko delamo na daljši rok. In hvala lepa, gospod Bove, za to poročilo. Ali pa še bile? Gospod predsedujoči, hvala lepa. Govorila bom v imenu naše poročevalke v Senci. Preučili smo predlog Žozeja Bovija, predlog je dober, tudi kmetje morajo biti vključeni v obseg te direktive. Kmetje in pa gospodinstvo pravzaprav spadata v podobno kategorijo. Uh, uh, gre za 25 milijonov ljudi, ki bi jih tukaj zaščitili pred rakotvornimi snovmi. Kar se tiče razprave o menjih urednosti, ja, o tem bo treba še intenzivno razpravljati. Vem, da bo Nemčija od leta 2018 prav tako omejila uporabo trikoloroetilena na 3,3 mg, ampak eh, vem, da med 28 državami članicami tukaj obstajajo velike razlike. Vseeno menim, da bi morali tukaj določiti nižjo mejno urednost invalidnost. To je zelo pomembno. Zavarovanje zdravja, zato moramo tukaj postaviti jasne zahteve. Preverjanje samih menjih urednosti je že signal, v, ki gre v pravo smer, da bomo verjetno te menje z vrednosti še dodatno znižali. Kar se tiče eksplicitnega vključevanja fitofarmacevskih sredstev, Uh, ja, tukaj bi, koleg, tukaj, tukaj bi se strinjala z gospodom Gizekejem. Uh, to pokriva že neka druga zakonodaja in to bo treba natančno preučiti. No, ampak dobro je, da smo dobili ta predlog za tremi kriteriji, to bo dobro izhodišče za nadaljne delo. Gospod Buda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na kratko dobro je, da imamo takšno razpravo o varovanju delavcev. O in o omejevanju izpostavljenosti kancerogenim snovem. Pa ne gre samo za kancerogene snovi, tudi druge snovi povzročajo razne bolezni. No, ampak potem moramo upoštevati potrebe, ki jih imajo države članice. Treba razviti tudi mehanizme za zgodnje odkrivanje raka med kmeti. Pogosto ti delajo v izoliranih območjih, nimajo dostopa do kakovostnih zdravstvenih storitev in zato je treba podariti dejstvo, da so mehanizmi za zgodnje odkrivanje bistvenega pomena, recimo za odkrivanje kožnega raka in pa drugih oblik raka. Hvala. Pa je posel Aguilera. Gospa Aguilera. Hvala. Strinjam se z tem, da je treba tukaj vključiti vse osebe, ki delajo za fitofarmacevtskimi sredstvi. Nad tem bi morali imeti tudi bolj učinkovit nadzor. Ampak zanima me naslednje. Uh, V tem trenutku imamo direktivo, ki nalaga kmetu, torej, če ta dobi certifikat za eh, ravnanje za fitofarmacijskimi sredstvi, eh, zato mora dobiti najprej ustrezno izobraževanje, da dobi dovoljenje za uporabo teh sredstev. Zato bi morali morda opremiti te kmete z več informacijami o teh fitofarmacijskih sredstvih. Torej ne gre samo za delavce, gre za uh, kmeta, ki v, v tem trenutku potrebuje poseben certifikat za to, da bi lahko tudi njega bolje obvestili o tem, da bi lahko imeli boljše izobraževanje o tem, kakšne so posledice za osebe, ki neposredno upravljajo z temi produkti. Tako da v tem smislu bomo pripravi, bom pripravila še kakšen predlog spremembe, eh, kjer bom pokrila to področje glede izobraževanja, akreditacije in tako naprej. Hvala. Se strinjam z marsičim, kar je povedal poročevalec in pozdravljam to idejo da razširimo to področje uporabe na več delavcev. Torej imam podobno vprašanje kot prej, um, zakaj ne bi vključili tudi domačih delavcev. Najprej se pa navežem na kolega Egnjova. Ja, to, kar je povedal, sveda lahko vprašanje, um, povzroči raka, ampak tudi veliko ugodja, torej uživanja in potem bo to sprožilo endorfino v vašem sistemu in to bo potem zmanjšalo možnosti raka po drugi strani. Torej, jasno je, da um, če bodo te snovi ustrezno uporabljene, potem ne bo problema. Um, torej, ampak o tem, kar pa tukaj govorimo, tukaj pa ne bo nobenega potencialnega plusa, nobenega potencialnega užitka mislim, da moramo tukaj misliti o zdravju tudi za kmete in mislim, da moramo obležiti nekatere skrbi, ki jih imajo kmetje, tako da se lotimo teh kemičnih snovi, potrebujemo tehnične ukrepe v tej smeri. No, ampak pri glifosatu smo že govorili o naslednji temi in sicer, kaj je nevarno in kaj ni nevarno. No, in tukaj sem že pri uh, eh, EFSI-u, ki je tukaj razlagal to vlogo, kaj je nevarno in kaj ne. Uh, je nekaj postalo jasno. Mi smo tukaj omejeni, vedno bomo nekako omejeni, vse dokler nimamo neodvisnega znanstvenega sveta glede teh kemikalij. Ja, vem, to je lahko reči, kaj ti kje dobiš ta denar, ne vem, vse te milijarde za te stvari. Podjetje v bistvu vlagajo sredstva za raziskave, torej podjetja, ki to tudi proizvajajo. Torej, problem je v tem, da moramo neodvisno gotoviti, kaj je varno in kaj ni. Ampak vem, to je težko, ampak res moral poskusiti, je pa res to težko včasih doseči. Torej, da vemo, kaj je varno in kaj ni. Hvala. Hosling. Hosling. Ja, ich darf meinem Kollegen Schlepo ganz herzlich danken dafür. Najlepša hvala. Uh, hotel sem odgovoriti gospodu Gize, ker namreč nisem v celoti razumel to, kar je povedal, da kot politiki ne bi smeli posegati v to razpravo o menih vrednostih. Kdo drug pa se bo posvetil temu, če ne mi? Rekli ste, da so mejne vrednosti v Nemčiji drugačne kot drugot, ampak pri trikloroetilenu je bila ravno Nemčija tista, ki je znižala mejno vrednost leta, eh, od leta 2018 naprej. Kot druge države članice tega še niso storile. Mislim, da bi bilo smiselno, da te mejne vrednosti eh, poenotimo, saj bi bilo to Evropski uniji smiselno. nemško združenje kmetov naj bi vprašali, kako je s tem, pa ste češ dobili odgovor, da ne obstajajo pesticidi, ki bi vzbujali eh, rakava obolenja. Ne vem, tega ne razumem v celoti in mislim, da moramo preventivno gledati na zdravje kmetov. Če sem vas prav razumel, ste rekli, da ni potrebno ukrepati, ker, pesticid, ker v pesticidih ni rakavih snovi. Ne vem, morda bi bilo smiselno razmisliti o tem. Namreč eh, to eh, malce smrdi po kemijski industriji. Bardzo proša predstavitelja Komisije Evropske pa da. Sedaj pa komisija. Gospod Oten. Evropska komisija. Hvala. In vsi lepo pozdravljeni, spoštovani poslanci in poslanke. To je bila zelo zanimiva razprava. No, veliko je bilo že povedanega, ampak bi pa rad še enkrat izpostavil ozadje tega predloga. Torej, to je nova pravna podlaga in ima svoje specifične uh, pogoje so v skladu s členom 153 pogodbe. Ta člen velja samo za delavce. Torej, pravno gledano, tega ni mogoče izvajati za kogarkoli drugega. Torej, razen delavce, kot so ti opredeljeni v nacionalni zakonodaji in po okviru sodne prakse. Potem kot drugo, na področju socialnih zadev smo izpostavili minimalne pogoje. Torej, to je jasen signal, da ko pride do subsidijarnosti, torej do držav članic, eh, so te določbe drugačne kot pa pri notranjem trgu. Tam imamo eno mejo, tukaj pa imamo minimalne vrednosti. Kar pomeni, da če država članica to zmore storiti, bi morala izboljšati te kriterije. Ampak mi smo postavili nekakšne niže kriterije. Potem kot tretje, glede na to pravno potlako, je tukaj tudi obveznost posvetovanja socialnim partnerjem. Ti se lahko tudi pogajajo o specifičnih sporazumih in to se potem lahko pretvori v zakonodajo. To je formalen postopek. Potem pa torej direktiva glede rakotvornih snovi, kar je v okviru te pravne podlage. Tukaj obstaja posvetovanje socialnih partnerjev, ampak tudi posvetovanje z svetovanjem odborom glede zdravja in varnosti pri delu. To je tripartitni odbor. Tukaj imamo se države članice, potem glavne eh, delodajalce in pa sindikate. Ko gre za zdravje in varnost pri delu, je treba poskrbeti za to, da bodo vsi akteri dejansko eh, vključeni v postopek in potem se bo do določbe tudi izvajale v praksi. Kako smo se lotili tega predloga? Najprej smo poiskali znanstveni nasvet od številnih virov potem smo to posredovali v odboru in te tri stranke postopku so to pogledali znanstvenega zornega kota in potem so prišli do teh menih vrednosti. Komisija je potem sprejela politično odločitev, da ne spremeni vrednosti, ki so bili rezultat te tripartitne razprave, torej zadajalci, država članice in pa sindikati. Vsi so bili vključeni. Potem smo pravili oceno učinka in smo gotovili, da ni nikakršnih sprevrženih učinkov, torej nič ni bilo izpuščeno. In um, torej naša stališča so lepo podobna. Kot je bilo že lepo rečeno, to je del širše slike, torej več predlogov. Uh, lansko leto, to leto in pa naslednje leto bomo videli več predlogov v istem kontekstu. Potem naprej svet je prejšnji teden proučil ta predlog in so sprejeli vse menj vrednosti kot take. Z nekaj tehničnimi spremembami sicer. In svet je dejal, da ne želi odklona od dogovora iz tripartitnega odbora. Torej, če bomo videli večji odklon, bo to vplivalo tudi na prihajajoče pogajanje med socialnimi partnerji kot posledica. Kaj to pomeni? Torej, ne bi na dolgo in široko govoril, gospod predsedujoči, ampak moram reči, da sicer um, nisem specializ za nekatere področja, delam na področju zaposlovanja, ampak glede pesticidov mislim, da ste omenili naslednje. Torej imamo rakotvorne dejavnike 1A in to niso pesticidi, ne morajo biti odobreni kot pesticidi. Oni so, ti so izključeni iz področja pesticidov. To je bila ta tehnična pripomba, če sem prav razumel. Ampak kot rečeno, nisem strokovnjak za pesticide, zato ne morem biti v podrobnosti. Ampak toliko z naše strani. Hvala lepa, gospod predsednik dziękuję proszę o odniesienie się pana posła Bowe. Hvala lepa, sedaj pa gospod Bove. No, ne bi šel čez vse, ampak bi se pa osredotočil na eno pomembno točko. Nekateri tukaj razprave, par stvari niso razumeli, naprimer tretji predlog spremembe, tukaj je govora o delavcih za izjemo, um, torej naprimer tistih, ki so doma zaposleni, um, torej, ki jih zaposli delodajalec na domu. To je v bistvu iz direktive iz leta 2011-2009. Um, torej, tega si nisem sam izmislil. In potem še, bi tukaj dodal še uh, direktivo, kjer je govora direktiva 11709, torej tam um, pa je govora tudi o kmetih. Torej, potem lahko vključimo vse uporabnike. Torej, sam si nisem izmislil um, teh konceptov. Ne vem, zakaj je bila to takrat izpostavljena na takšen način, ampak takšna je opredelitev iz direktiv. Torej, kot rečeno, jaz sem samo prevzel koncepte iz že sprejetih direktiv iz preteklosti, iz let nazaj, nisem si tega sam izmislil. Morda bomo morali v prihodnosti spremeniti to besedilo, to je sedaj nekoliko arhajično, torej če govorimo tukaj o služenčadi in podobno. Torej, tu je čudno, da če govorimo o delavcih v gospodinstvu. No, ampak na vsak način zdravje je zelo ključno vprašanje. In ko govorimo o menih vrednostih, je ključno, da to ustrezno predelimo, če se želimo dobro boriti proti raku in če želimo zmanjšati izpostavljenost tveganjem pri delu. Na eni strani torej imamo maksimalne doze v določenih državah, zelo strogimi kriteriji in če mislim, da izberemo te stroge kriterije, potem bomo dali dober signal vsem drugim državam. Avstrija, na primer, je bila odločna pri uh, triklo etilenu in potem se neče odločila, da bo sledila tem strožjim standardem, to je dober signal, torej da gremo vsi k višjim standardem. To je dobro. Potem lahko državam pomagamo pri tem. Na takšen način bomo potem ustrezno zaščitili in delavce in kmete. Na čim bolj ustrezen način. To je smisel tega predloga in to je vse. Hvala. Bardzo dziękuję. Termin składania poprawek do 26 czerwca do godziny 13. Prijemče projektu. Torej do enih, do junija 2017, torej um, so roke za predložitev predloga sprememb, potem novembra ne bi sprejeli poročilo, oktobra um, bomo glasovali. Torej to je pomembno vprašanje, zelo občutljivo vprašanje in tukaj uh, smo tudi ustrezno podelili vlogo proizvajalcev kmetov. Sedaj pa upravljanje energetske unije, točka 8. gospod Rode. No, nekaj časa vas ni bilo tukaj, zato dobrodošli nazaj. Tukaj imamo pravilo 55, torej imamo uh, vse pristojne odbore. Torej, kaj podimo na predstavitev poročevalca. Mislim, da boste lahko izpostavili to točko. Torej, prosim, beseda je vaša. Thank you, chairman. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Kot prvo, čez deset minut moramo oditi, ker imamo v Juriju glasovanje. Ampak Ulrike bo potem zapisala vaše vprašanja in bomo o tem potem še govorili. Se pravčujem, ampak moramo oditi. Najprej bi rad pozdravil ta predlog komisije. To mislim, da je korak v pravo smer. Komisija tukaj želi zagotoviti usklajeno izvajanje pravnih zahtev in pa strateških ciljev energetske unije v vseh državah članicah. Tukaj se spostavlja vladni postopek med komisijo in pa državami članicami, tako da zagotovimo EU cilje in da se ti dosežejo. In to dejansko potrebujemo. Mislim, da mora biti to zgled za druga področja. Potem konkretno kmetijstvo, o predlogu je govora o obveznostih poročanja za države članice. Torej najprej zmrševanje emisij na dolgi rok in pa potem tudi krepitev nekaterih ukrepov v kmetijskem sektorju, potem naprej cilji glede deleža obnuljuje energije, kar pomeni tudi um, gorivo iz poščin, potem naprej potrebujemo več biomase, sploh biomase iz kmetijskega sektora in potem še energetska poraba v posamečnih sektorjih, kar vključuje tudi kmetijstvo. To so te glavne točke. Sam predlagam nekaj predlogov sprememb, najprej predvsem tehničnega značaja. Rad bi pregodil formulacijo v nekaterih delih, naprimer v kontekstu poročena o obnovljivi energiji, komisija mora, po mojem mnenju, določiti jasne smernice za države članice, predvsem za poročanje o bioenergiji. Prav tako predlagam, da če se gotovi, da so države članice dosegle neustrezen napredek pri doseganju ciljev za te ukrepe eh, pri podnebni politiki, potem je treba izdati ustrezna priporočila zahteve za države članice, da te države članice potem izpolnijo te zahteve. To mora torej zdati komisija. In s temi zahtevami bi potem imeli torej priporočila komisije za države članice. To so priporočila, ki nastanejo, um, torej, ampak mora biti zavezujoča. Če ne bodo zavezujoča, potem ne bo pravih rezultatov. Mislim, um, če bodo stvari prostovoljne, potem bomo stvari ponovno spravili na nacionalno raven in mislim, da to ne bi bilo dobro. Torej, 27. junija je rok za predloge sprememb, 30. augusta pa bomo glasovali o temelju. Hvala. Bardzo dziękuję pan poseł De Castro, bardzo proszę. Hvala, gospod De Castro. Sì, grazie, presidente. Eh, l'adozione di una disciplina sulla... Hvala, gospod predsednik. da no, moramo sprejeti pravila za energetiko, če želimo doseči cilje spodnjene politike in pa v okviru ciljev do leta 2030. Kmetijstvo je ključnega pomena, predvsem, ker želimo zmanjšati emisije in pa doseči nacionalne cilje pri obnovljivi energiji, pri deležu obnovljive energije. Moramo promovirati biomaso. Mislim, da bi lahko podprli stališče pročevalcev na splošno ampak eh, Mihajlo Čufrida, eh, naša pačaka v esenci, eh, pravi, da moramo spostaviti več točk. Kot prvo, potrebujemo več preglednosti pri komunikaciji med državami članicami in pa komisijo. Potem potrebujemo torej javne zahteve priporočila za države članice. To mora biti javno objavljeno. Prav tako mora biti kriteriji javno objavljeni, torej kriteriji komisije za nacionalne načrte tudi to mora biti javno. Potem moramo omeniti člen 13. Komisija pravi takole. Država članica lahko ažurira svoj načrt samo, če želi doseči bolj ambiciozne cilje, ne pa manj. No, morda bi lahko podprli takšen pristop, ampak vendar je to poraja še nekaj dvoma, vprašanj, ali potem države članice sploh imajo možnost, da spremenijo svojo politiko, če se okoliščine spremenijo In še nekaj. Morda lahko država ve, da ne more storiti koraka nazaj, ampak vseeno želi določiti minimalne standarde kot posledica tega. In potem imamo, glede na člen 27, tudi Evropsko finančno platformo za obnovljivo energijo. To je dober prestop in potrebujemo boljšo predelitev za delovanje te platforme. In še nekaj. Pri petistvu so pomembne tudi priloge. Tukaj imamo nacionalne načrte, ki so povezani z komisijo, torej potrebujemo ustrezno komunikacijo s komisijo. Tukaj moramo biti zelo previdni, kajti marsikaj se prekriva tudi z LULUCF in pa z obnovljivo energijo, torej marsikaj se prekriva po področjih. Sedaj bomo s predlogom spremem želeli torej boljšo uskladitev tudi z drugimi uredbami, ne da bi poskušali ublažiti učinke predloga komisije. Ampak kot rečeno, kmetijstvo mislim, da mora odigrati pomembno vlogo pri takšnem upravljanju unije. Hvala. Thank you, um, chair. Hvala, gospod predsednik. Se strinjam z gospodom Dekastrom, bolj ali manj. Torej, tukaj imamo različne uredbe in uh, direktive, ki želimo uskladiti. To je dobra praksa, uh, če želimo stvari prestaviti nasplošno. Ampak včasih pa to ni dobro, če bomo tukaj podelili veliko poprostil komisiji. Da mislim, da se mora tukaj sredočiti na druga področja. Sedaj um, energetska unija je bila izpostavljena pred dvema letoma in v teh dveh letih smo videli samo to, da so nekatere politike nesrazmerne in predvsem koristijo multinacionalkam. To je sedaj povzročilo veliko, veliko birokracije za številne sektore Evropske unije šest nacionalnih parlamentov je izdalo mnenja, ki so bila zelo kritična glede teh predlogov, sploh zaradi subsidijarnosti in pa sorazmernosti. Problem je bil predvsem, ker regionalne ravni niso bile zadosti vključene v nacionalne načrte, torej ni bilo pravih posvetovanj. Šest nacionalnih parlamentov, to je kar velik opozorilni znak za komisijo, da stvari niso bile čisto v redu, kajti očitno ljudje nasplošno ne sprejemajo teh predlogov komisije. Uh, Eh, marsikdo misli, da torej komisija gre predaleč pri tem energetskem sektorju. To, da bi tukaj imeli enotno energetsko politiko, ki bo služila interesom multinacionalk, to je zelo problematično. Z nekaterimi smernicami se ne strinjam in se torej že veselim razprave z drugimi in upam, da bomo z drugimi pročevalci v senci dosegli dogovor glede predloga spremenb, tako da bomo obložili nekatere najbolj kritične elemente in predvsem potrebujemo kmete v središču pozornosti v prihodnosti. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Vesela sem, da bo naš odbor pripravil mnenje o energetski uniji, kajti ključno je, da kmetijstvo povežemo z energetiko in pa podnebnimi spremembami. Pariški sporazum je določil cilje, za zmanjševanje toplogrednih izpustov, pa v glavno so se sredotočili na industrijo. In tukaj imamo dobre novice, torej naložbe gredo v pravo smer. Smo nekaj dosegli, ampak to še ni dovolj, torej industrija ni dovolj. Potrebujemo tudi druge ukrepe, če želimo doseči ta cilj glede dveh stopinj um, nad letem 1990. Eh, torej potrebujemo tudi um, to, da bo zemlja ponor oglika in potrebuje nekatere ukrepe, naprimer um, direktiva za obnovljivo energijo ter pa cilji za biogoriva. Torej, to so le prvi ukrepi, ampak marsikaj je šlo v napačno smer. Potem smo uvažali v bistvu, ne vem, biogorivo iz uh, palmovega olja in to je na koncu v bistvu povečalo oglik v ozračju. Torej, potrebujemo ustrezna načela in moramo se ustrezno povezati z zemljo. Torej, moramo biti so naravni. To mora biti glavni cilj energetske unije. Uh, Vsi cilji energetske unije so ključni za naše delo v Agriju, najprej torej solidarnost in pa zaupanje. Moramo um, zavrniti, naprimer, fracking, torej um, plin iz Krilovca. Ampak, če bomo šli v smer biogoriv in pa obnovljivo energijo, potem moramo poskrbeti za to, da bomo dejansko zmanjšali proizvodno oglika. Naprimer, kje lahko začnemo pri ostankih s hrano, pri ostankih z energijo, potem enotni trg in pa energetska unija. Tukaj mislim, da moramo omogočiti uvoz goriva, um, samo če je to smotrno, kajti včasih se zgodi, da veliko stvari uvažamo, um, ampak je na koncu v bistvu um, proizvod in pa učinek nesmotren. Prav tako je stvar v tem, da um, pogosto v intenzivnem kmetijstvu povzrečemo veliko oglik, oglika, potem dekarbonizacija in pa obnovljiva energija. Tudi tukaj mislim, da um, mora biti zelo previdni in sam podelja na tem, potem pa še raziskave ter pa inovativnost in konkurenčnost. Tukaj bi lahko marsikaj zboljšali na tem področju in moramo torej konkurenčnost uskladiti z tehnologijo in podnebne spremembe gotovo so najbolj resno vprašanje za sedaj. Se strinjam z glavno podlago tega poročila, to je dober začetek in pravi v kontekstu poročanja o obnovljivi energiji, komisija lahko pripravi jasne smernice za države članice za poročanje o bioenergiji. Mi predlagamo, da morate vključevati tudi učinek oglika ter pa selitev proizvodnje. Če države ne bodo spoštovali svojih ciljev za podnebne, potem moramo sprejeti odločene ukrepe in to čim prej v postopku. Uh, ko že vidimo, da prihaja do odklonov, ne smemo čakati do konca, ko cilji niso doseženi. Potem naprej, očitno obstaja velike razlike, um, glede nekaterih um, energetskih virov in pa porabe zemlje. Tukaj obstaja velike razlike med državami članicami. Ja, to je včasih težko meriti, ampak mislim, da moramo tukaj nekaj storiti, torej nima smisla, da kar opustimo to delo. Moramo o tem govoriti na sestanku poročevalcev v senci, torej se veselim sodelovanja z drugimi, hvala lepa poročevalce za delo. Ja, vielen Dank, ich hätte nur noch meine Bitte an die. Gospod Jar, hvala lepa. Ja, imamo prošnjo za poročevalca. Namreč to poročilo bi lahko izkoristili tudi zato, da izpostavimo pomen evropskih kmetov. Proizvaja se biomasa in zaradi tega lahko shranjujemo um, ehm, CO2. Namreč samo gost, ki raste, ki je živ, lahko shranjuje CO2. Seveda moramo razvijati energetski sektor. Ampak, kaj je šlo narobe v naši družbi? Dve stvari. Prvič, proizvodnja energije, ki naj bi se dogajala v, na kmetiji, je bila predana industriji. Potem je začelo primankovati surovin in zaradi tega uvažamo palmovo olje. Biomasa, ki jo proizvajamo v Evropi, je dejansko certificirana, imamo na vzkrižno skladnost pravila, ki se jih morajo kmetje držati. Problem pa se zgodi, če biomaso uvažamo in to je potrebno jasno izpostaviti. Pa še drugi problem, ki me vedno znova negativno preseneti. V mnogih podeželskih okoljih bi lahko postali energetsko neodvisni z alternativnimi viri energije, seveda z gozdovi, z bioplinom, z vetrom in tako naprej ampak še vedno obstajajo kmetje, ki kurijo na uh, plin in nafto oziroma kurilno, kurilno olje. Tukaj imamo veliko priložnost v kmetijstvu, seveda obstaja nekaj predsotkov, ampak eh, problem je v tem, da se veliki koncerni ne zanimajo za to, da bi se takšni uh, lokalni, eh, lokalna omrežja distribucijo elektrike razvila. Torej, veliko problemov bi lahko rešili, če bi začeli bolje uporabljati biomaso. In na tak način moramo izpostaviti to vlogo kmetov. Prosim torej poročevalca, da te teme ne pozabi. Namreč eh, v kmetijstvu obstaja veliko priložnosti in ne samo tveganja. So have you. Agnew? Hvala. No, kmetje morajo proizvajati hrano, to je njihova glavna naloga. Včasih lahko tudi proizvedejo energijo kot stranski proizvod te hrane. Naprimer, eh, sladkorni trs gre v tovarno sladkorja, potem lahko tudi dobiš etanol iz ostankov. Ampak potem ne moreš tega pretvoriti v krmo za živali, torej vstane nekaj izguba. Enako isto pri žitaricah, torej žitarice se uporablja za hrano in potem se slama lahko uporabi tudi za energijo. Ampak če slamo, naprimer, daš v tovarno za energijo, potem, naprimer, tudi tukaj nekaj izgubiš, um, torej zemlja je drugačna. Um, ostanki hrane so dejansko ostanki, zato dejansko vidimo, da bi to lahko najbolj koristno uporabili um, to počnemo tudi v naši regiji, nekaj koristno. Potem tukaj pridemo do teh energijskih poščin, naprimer, ko kmetje pridelujejo poščine samo zaradi energije. To je pa res škandalozno. Če naprimer samo pogledamo uh, koruzo, najprej je treba kupiti seme, to tudi zahteva nekaj energije za samo proizvodno, potem je to treba vsaditi v zemljo, potem um, s plugom, um, je treba to kultivirati in tako dalje in dalje. Vse tudi. Eh, zahteva veliko dizla in druge energije, um, kurilnega olja, naprimer za stroje, potem imate tukaj pesticide, potem žetve, um, kjer se tudi porabi veliko dizla, veliko benzina in naprimer ti stroje morajo voziti na dolge razdale, naprimer, um, da stvari transportirajo. Torej, tudi to zahteva veliko gorja. Potem naprej imate še težave zaradi izliti. To je škandalozno. Torej, šestkrat več energije potrebuješ za to, da uh, proizvedeš nekaj, koliko pa dobiš na koncu rezultata. Ampak seveda mislim, da lahko znižamo to porabo energije, ampak tudi tukaj zeleni lobby v bistvu otežuje zadeve, kajti če naprimer pri glifosatu lahko uporablja GSEO tehnologijo, potem lahko precej zmanjšajo porabo energije za poščene, ampak tudi tukaj vidimo, da so stvari zelo komplicirane uh, za proizvajalce. Kaj je tukaj zanimivo? Največja koncentracija CO2, kar je očitno naš največji sovražnik, kot pravijo, je ravno v uh, centralni Afriki in pa v Južni Ameriki, torej ob tropih in tam um, imamo tudi naprimer veliko vode in um, mislim, da Če hočete nekaj narediti glede CO2, ja, potem morate nekaj narediti glede tropskih gozdov. Pozabite na celo zgodbo. CO2 je pomemben. Um, to tudi pomaga pri hrani in potrebujemo CO2. Torej, pozabite na te smešne zgodbe glede CO2. Morgan. Uh, eh, we hear all the time uh, whether wrong or right that's ja, pogosto tukaj slišimo, da je treba maksimizirati uporabo zemlje za vsak hektar, ki ga imaš, torej da želiš čim bolj uh, Eh, maksimalen potencial. V zadnjih nekaj tednih sem slišal naslednje. Če to želi storiti, potem za ene dreves za energijo in da jo potem pozneje požgeš, ta drevesa ni najbolj učinkovita poraba teh hektarjev zemlje. Glejte, če recimo ne sadiš dreves in jih potem sežigaš, kar je pomagalo okolju, storiš nekaj drugega. Torej, naprimer, če um, tja daš fotovoltaične celice, potem je znanstveno jasno, da boš proizvedel več energije na koncu. Mislim, da je to čisto jasno. Ampak politika pa je drugačna, vsaj trenutno. Zakaj? Zato, ker politika ni utemeljena na znanosti, ampak na novi veri, religiji. In ta je, sedaj sem vlagal v to področje in nekaj moram dobiti nazaj. Ne glede na to, kako smešna je cela zgodba. Torej, ne vem, šli smo po tej poti biogoril, um, no, sam sem vedno želel um, torej, spodbujati um, stvari, v katero smer bi šli in bil sem velik tepec, kajti uh, bili smo torej, na pačni poti in to sem potem tudi priznal. Uh, to moram priznati. In nek ekonomist je rekel, gledaj tega naslednje. Um, naprimer, če se zaletiš nekam uh, v zid, uh, potem greš stran, torej ne pa, da se še naprej zabijaš v zid, zabijaš v zid. Torej moramo spremeniti naš pristop. Potrebujemo drugačne tehnologije. Um, mislim, da nima smisla, da zažigamo drevesa. Potrebujemo drugačne pristope in potem bomo imeli bolj maksimalen potencial. Torej moramo uh, spoštovati znanost, ne pa religije. Morda iz finančnih razlogov je že to pametno. Hvala lepa, gospod Dano. Hvala lepa. No, energetika je zelo povezana z podnebnimi spremembami. In države članice imajo tukaj nekaj možnosti izbir v energetski mešanici. Evropsko upravljanje mislim, da nam omogoča to, da delamo na energiji in na podnebnih spremembah, na globalni ravni. Torej, seveda, naložbe potrebujejo stabilnost. Trenutno delam na področju biogoriv druge generacije, napram prvi generaciji. In res je, biogoriva prve generacije so zahtevala velike naložbe in amortizacijski stroški so bili zelo um, neustrezni. Torej, sedaj mislim, da potrebujemo drugačen pristop, potrebujemo stabilnost stabilnost pri naložbah in nasplošno pri teh vprašanjih. Hvala. Predstavitele komisije evropejske. Najlepša hvala. Besedo dajem še predstavniku Evropske komisije. Pani direktor Pilho, bardzo proszę. Thank you. Najlepša hvala, predsedujoči. Ime je mi Hans Berger iz eh, GD Klima, kolega iz GD Energy pa bo tudi spregovoril kasneje. Gre namreč za skupni predlog obih eh, GD-jev glede upravljanja energetike. Doseči smo želeli učinkovit način, kako doseči cilje Evropske unije. Osnutek mnenja je kratek, tako da lahko na kratko odgovorim, ampak vemo, da poročevalec pozdravlja naš predlog, ki naj bi bil korak v pravo smer. Veselimo se nadaljevanja dela glede tega predloga z parlamentom in vašim odborom. Kar se tiče Lulu CF, tukaj bi radi pojasnili določene eh, zadeve in bomo zato vaše predloge podrobno preučili. Tudi tale poziv k stabilnosti je ključen del našega predloga, namreč eh, vlagatelji morajo razumeti, da imamo tukaj dovolj stabilnosti, da lahko vlagajo v prehod k nizkooglični energetski uniji. Naš namen ni to, da bi prenesli veliko pooblastil na komisijo, Ne, želimo samo stabilen in pravičen okvir za to, da bi Evropska unija v celoti lahko dosegla svoje cilje na področju podnebnih zavez in energetskih ciljev. Zdaj pa dajem besedo še kolegici. Hvala lepa, hvala vašemu odboru za zelo hitro delo na področju upravljanja energetske unije. Kmetijstvo ima izjemno pomembno vlogo pri upravljanju energetske unije. Kot ste pravilno povedali, je to tudi zapisano v našem poročilu. Zahvaljujem se poročevalcu gospodu Rodeju za njegove komentarje. Specifično bi se navezala na to, da bi pripravili smernice glede poročanja še sploh pri bioenergiji. O tem smo razmislili in obstaja določba, ki govori o izvedbenem aktu, na podlagi katerega bi potem pripravili bolj jasne in tehnične smernice glede poročanja. Kar pa se tiče predloga sprememb za specifične zahteve, ki bi zamenjale priporočila. No, mi podpiramo vašo podporo k našim ambicioznim ciljem in seveda bi si želeli zavezujoče določbe tukaj, ko govorimo o ocenah napredka strani držav članic. Vseeno pa v trenutnem kontekstu govorimo o ciljih Evropske unije, nimamo pa zavezujočih ciljev za posamezne države članice. Zato so stvari malce bolj zapletene in prav zaradi tega se nismo odločili, da bi naša ocena vključevala tudi zavezujoče cilje za države članice. Seveda pa eh, pričakujemo, da bodo države članice sprejele naša priporočila in si pridružujemo pravico, da sprejmemo tudi ukrepe, če se priporočil v načrti držav članic ne bo upoštevalo. Po naših informacijah mnenja nacionalnih parlamentov niso omenjala upravljanja energetske unije, verjetno so omenjala druge dele svežnja o eh, energetiki. Torej, po naših informacijah ni bilo problemov z subsidijarnostjo, ko gre za upravljanje energetske unije. Seveda pa eh, še čakamo na določene podrobnosti. Nekaj majhnih komentarjev torej eh, sem imela. Zahvaljujemo se vam za vaše delo in se veselimo sodelovanja v prihodnosti. Najlepša hvala, gospod Rode, izvolite. No, hvala lepa, ja, še vedno sem tukaj, tako da bi se rad eh, oglasil. Odgovoril bi kolegu Jaru, pa tudi drugim eh, kolegom, namreč to poročilo in to mnenje govori samo o upravljanju. Vsebina se obravnava v posameznih poročilih in v eh, zakonodajnih aktih. Torej, tukaj je res govora samo o upravljanju. Prosim, da to res upoštevate. Ne moremo se spuščati v vsebinsko razpravo, ki zadeva posamezne zakonodajne akte. To bi namreč pomenilo dejansko obsežno razširitev tega poročila. Glede upravljanja pa bi podprl to, kar je povedal gospod De Castro. Namreč potrebujemo čim več transparentnosti pri našem delu. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Predloge sprememb lahko pošljete do eh, 27. junija ob enih popovdne. Tako sedaj pa lahko zaključimo za to točko. Naslednjo točko smo preložili na naslednji sestanek. Tako v tem primeru imamo sedaj odmor, tehnični premor, potem pa bomo imeli sestanek koordinatorjev za zaprtimi vrati. Odbor pa bo nadaljeval za sejo ob trih. Pridružila se nam bosta tudi dva komisarja. Zanima me, ali lahko s sestankom koordinatorjev začnemo tudi prej. Gospod Agnew, izvolite. Zanima me, ali lahko pojasnite, kdaj se bo začel uh, uh, sestanek koordinatorjev. Za 15.11, čili 10.45. 10.45 bomo začeli če se s tem strinjajo vsi koordinatorji. Gospod Nikolson? Ja, nekateri smo si že načrtovali druge sestanke v tem umestnem času. Tako da se obravičujemo, ampak ne moremo ob tem času. V redu, če se ne strinjamo, potem bomo nadaljevali ob enajstih.